Ja, Kolegi in kolegice, začenjam sejo odbora. Čaka nas cela vrsta glasovanja. Upam, da se lahko strinjate s predlogom sprememb, eh, s oprečujem s dnevnim redom, prav, potem je ta dnevni red sprejet. Rad bi vam eh, sedaj predstavil odločitve koordinatorjev, vse koordinatorjev, ki je potekala pred sejo odbora. Določili smo poročevalce, splošni poročevalec za leto 2018 po gospod Muresan. Za ostale oddelke za 2018 pa bo to gospod Ashford. Določili smo tudi skupine, ki bodo prevzele eh, druge doseje. Evropski semester letni pregled rasti, SND, na to socialni vidiki in eh, zaposlovanje skupina GUE, poročilo gradniki za kohezijsko politiko po letu 2020 skupina ELS, to bo gospod Olbricht kot poročevalec, vzpostavitev sistema za informacije eh, o potovanjih gospod Depre. Določili smo tudi teme za dialog s deležniki. Odločili smo se za dve temi. FC, FC1 in FC2 in pa načrt za zunanje naložbe. Evropski sklad za trajnostni razvoj. kar se tiče pristojnosti, ki veljajo za finančno uredbo za omnibus, po zasedanju konference predsednikov odborov smo pripravili skupno izjavo, imamo skupne pristojnosti eh, odbora proračun in, za proračun in proračunski nadzor, člen 55, na to imamo člen eh, 54, eh, pogajanja v trialogu in vodenje teh pogajanj. Eh, poročevalec eh, sodeluje pri tem in poročevalci v senci sodelujejo. Gre za regiji Empel eh, in pa regiji Tretran. Z odborom za proračunski nadzor se bomo pogovarjali na neformalnih sejah sodelovali bomo pri trialogih, kar se tiče, tiče eh, člena 53, bodo zadeve eh, naslovljene odboroma za proračun in proračunski nadzor, eh, proračunski nadzor oziroma ostalim. Na to, na, na to načrt za zunanje naložbe DV in AFET. Pri tem imamo člen 55 imeli bomo skupno skupino po členu 55 deve eh, budget, lahko bi sprejeli tudi eh, člen 54 plus, eh, sodelovali bi lahko na sejah odbora AFET in pa na sejah poročevalcev v senci na to jamstveni sklad za zunanje naložbe. Pogovarjal sem se z gospod McKevin, predsednico odbora Deve in predlagam, da sprememo eh, člen 54, tako da eh, določimo eh, skupne pristojnosti in pa ekskluzivne pristojnosti za Deve. To pomeni, da bi imeli nadzor nad celoto na celotnim poročilom, pri tem pa bi lahko sodelovali tudi z odborom DEVE, kar se tiče razvojnih vidikov v različnih fazah postopka. Koordinatori so se strinjali. Gospa Gardija Zabal se strinja, pripravili bomo eh, skupno pismo, tako da bomo bolj natančno določili pristojnosti, kakor sem jih eh, opisal, pristojnosti različnih odborov. To so informacije iz seje koordinatorjev. Sedaj pa rezultati spravnega postopka. Spravni postopek je, postekal, je potekal pred eh, tednom dni. Zaključili smo s tem postopkom 17. Eh, po noči. Eh, začeli pa smo zjutraj 16. s tem sestankom besedo bom podal splošnemu poročevalcu, na to poročevalcu za druge oddelke. Najprej splošni poročevalec za leto 2017 in eh, na to še poročevalci v senci za proračun za leto 2017. Jensu Gajerju želim čestitati za vodenje priprave in pa pogajanj v okviru spravnega postopka. Izvolite, gospod Kajer. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Hvala lepa tudi za vse čestitke, drage kolegice in kolegi. To je bila zelo razburljiva noč. Pogajanja so bila dobra, zaznamovalo jih je to, da je vsaka inštitucija grozila sa prekinitvijo pogajanj. Prišlo je do trenutka, ko smo pravzaprav že vsi ustali in tudi kolega uh, Dupre je odšel. Potem pa smo dobili spet um, ponudbo, ki nas je privabila nazaj k pogajalski mizi. Ostrajali smo na tem, da 200 milijonov evrov, ki jih je uh, komisija predlagala kot dodatek, uh, Eh, tudi realiziramo in to nam je tudi uspelo. 200 milijonov evrov, ki se eh, enakopravno porazdelijo na kozme, potem na obzore 2020 Erasm Plus in pa CEF. Potem smo uveljavili tudi cilj Evropskega parlamenta da bi v naslednjem proračunskem letu imeli 500 milijonov evrov, ki bi jih dodelili uh, eh, obveznosti za uh, pobudo za uh, eh, zaposlovanje mladih. Potem so tu še številne druge majhne točke in na splošno mislim, da smo dosegli dober kompromis s svetom. Dovolite, da poudarim dve Ob koncu smo se s svetom zedinili glede eh, eh, rubrike 30, vrnemo k osnutku proračuna. Mi smo se odpovedali našemu povečanju, svet pa se je odpovedal črtanjem. In kar se tiče eh, rubrike oziroma kategorije 4, je bilo tako, da smo dosegli, da bodo programi drugače opremljeni za denarjem, kot si je to predstavljal svet. Naprimer, sklad za trajnostni razvoj In uh, torej za to ni še nobenega denarja. Mi smo ustvarjalni parlamenti in če ima kdo kakšno dobro idejo, kako bi lahko uporabili denar, potem od vseh inštitucij uh, prihajajo argumenti. Torej, ja, odlična ideja, ampak ni pravne podlage in če že tako ne gre. In Potem smo spomnili komisijo na to, da um, imamo dve roke proračunskega organa in da je sklad za trajnostni razvoj gotovo dobra ideja, ampak da ne želimo dati za to denarja v proračunu, dokler za to ni pravne podlage. In to velja tudi za nekatere druge eh, predloge, kot je naprimer WIPI za Evropo. To je bil predlog Evropske komisije. Torej, odobritev oziroma obljubo smo dosegli relativno hitro zvečer in eh, spravna delegacija proračunskega odbora je okrog 11. zvečer že menila, da si lahko privošči pivo, ampak potem se je pravzaprav pravo delo šele začelo, kajti v tem trenutku je komisija začela predlagati dokumente v smislu skupnih sklepov in eh, na ta način naj bi um, strnili rezultate pogajanj in potem so se pojavili seveda problemi, o katerih bom kasneje spregovoril. Torej, ne bom uh, omenil prav vseh, ampak osredotočil se bom zgolj na štiri. Ko smo bili sredi razprave, a, smo obdelovali zelo dolg seznam z željami po spremembam, ki so bile povezane s skupnimi sklepi in potem je gospa Georgijeva prišla v prostor in je dajala, da je njena ocena taka, da če bomo sedaj samo še nekaj več zahtevali, potem Eh, v svetu ne bo več večine za to, da bi sprejeli proračun. In na to smo potem še eno uro razpravljali o tem, ali naj bi na tej podlagi sedaj zaključili ali ne. Torej, To je bil položaj, ko nam je svet pravzaprav sporočil, da so čisto pri koncu in da so pravzaprav zagrozili za prekinitvijo pogajanjem. Potem pa je gospa Georgijeva ustala in je rekla, da gre domov. Torej, prišli smo res do točke, ko smo imeli občutek, da smo prišli da smo vsi šli prav do konca tega, kar smo menili, da je možno tisto noč. Mislim, da smo ravnali prav. Nekoliko smo spremenili strategijo, kajte gospod Kočok iz predsedstva nam je eh, zjutraj poročal o izidih pogajanja o večletnem eh, finančnem okviru in potem smo se odločili, da o predlogu za večletni eh, finančni okvir sploh ne bomo razpravljali. Formalni razlog je bil ta, da nam ta predlog ni bil formalno posredovan in da nas je pravzaprav o tem obvestilo predsedstvo na podlagi nekega dokumenta in da so nam povedali, da drugače ne gre in da bo pri tem obstala. In to je v nasprotju s čistim eh, parlamentarnim postopkom. Mi pa smo dejali, da potrebujemo dva dneva za analizo tega dokumenta, da moramo razviti strategijo in zato smo se odločili, da eh, se tistega dne ne bomo ukvarjali z eh, predlogom o reviziji večletnega finančnega okvira, ampak da se bomo osredotočali zgolj na proračun. In ta menjava strategije je bila pravilna, kajti ob koncu smo dosegli velik uspeh. Svet je najprej predlagal plus 400 milijonov evrov svežega denarja, mi pa smo dosegli 700 milijonov evrov. Torej v eni noči smo dosegli 300 milijonov evrov in mislim, da se lahko za to prav čestitamo. In dosegli smo dober rezultat. In če bi se to dogajalo samo enkrat na leto, jaz ne bi imel osebno nobenih skrbi. To je bil uspeh, to je bil, bil tudi vsebinsko uspeh in sedaj imamo vendarle majhen problem s čiščenjem. Dejal sem, da skupni sklepi niso bili v stanju, kakršnega bi si želeli. Ampak nekatera vprašanja so ostala odprta, kar se tiče določenih izjav. Naj vas spomnim na to, da smo imeli burno razpravo o stotih milijonih evrov ki bi jih dali dodatno na razpolago za eh, mlečne eh, eh, kmete, ki jih je prezadel ruski embargo. Imeli smo ustno obljubo komisije, da bi dali za to na razpolago rezervo, če bi prišlo do primera stiske in za ta kompromis Eh, torej s tem eh, predlogom se je potem spravna delegacija tudi strinjala, ampak to se potem ni odražalo v sklepih. Torej nekaj nalog je še pred nami. Zahvaljujem se predsedniku, da je eh, prevzel pobudo, da bi sedaj dvostransko ali pa tristransko te zadeve pojasnili s svetom in komisijo. In te zadeve se premikajo in to eh, reči je možno urediti. Rad pa bi povdaril še eno stvar, ki mi je pomembna in uh, eh, kolego Taranto še bolj. Torej, na eni točki smo o komisiji vedno povedali, kaj želimo, da se upošteva v, v skupnih sklepih in v zvezi s čim pričakujemo, da bo komisija naše mnenje res prevzela. Uh, Gospod direktor Priza nam je vidno dejal, da rezerva pri financiranju komisije mora biti ohranjena, dokler nimamo drugega kodeksa ravnanja, oziroma dejal je, da je ta rezerva enostavno izginila. In eh, tega nisem verjel. Razumem, da je vladala hektika ob zgodnih jutranjih urah in pogosto kaj pozabimo v takšnem trenutku, ampak potem pričakujem, da se bodo te napake kasneje odpravile in nihče iz parlamentarne delegacije ni uh, odpravil oziroma odpravil, opustil tega stališča. Mi smo na tem vedno ustrajali in potem je treba vsaj v uh, skupnih sklepih uh, zapisati, da je to zadevo treba še pojasniti, ne pa da ta uh, tema povsem izgine. Torej, kot rečeno, tu je treba določene stvari še urediti, ampak vse reči je moč rešiti in zaradi teh stvari proračuna 2017 ni treba postaviti pod vprašaj. Danes se odločamo o nekaterih tehničnih nujnostih ki so povezane z eh, sprejetjem eh, proračuna, tukaj gre za eh, varnostno rezervo in tako naprej. Torej, moja prošnja je, da bi to vse sprejeli. Imejmo to na naslednjem plenarnem zasedanju v Štrasburgu in sprejmimo proračun 2017. Pripričan sem, da lahko rečem, da ne odraža želja vseh političnih skupin, ampak to tudi ni možno. ampak um, vendarle uh, so notri uh, ve, uh, želje večine, torej bistvene točke so izpolnjene. Naj povem, da sem že kdaj zapustil um, spravni postopek s uh, znatno slab, uh, slabšim občutkom, tokrat pa bi rekel, da sprejmimo to, sprejmimo uh, ta proračun ob koncu meseca in veselimo se doseženega uspeha. Merci, monsieur le rapporteur. Najlepša hvala, gospod splošni poročevalec. Nekaj bi dodal k vašemu prispevku. Ne bomo v Strasburu potrdili tega eh, proračuna, ampak v Bruslju. Ob 11.30 moramo začeti z glasovanjem, tako da časa ni veliko. Besedo pa sedaj dobi gospod Tarant. Eh, hvala. Čisto na kratko oziroma poskusil bom čim krajše. Glede oddelki, oddelkov, smo izide razposlali vsem v dopisu, ki ga je pripravil, v novičniku, ki ga je pripravil sekretarjat. In menim, da dobro odraža izide. Le še tri pripombe naj dodam. Gospod Gajer je že pojasnil vprašanje rezerv. Za plačila za komisarje in tudi rezerve za osebe za stike in da je treba izboljšati kodeks ravnanja. Odločali smo tudi o poročevalcih za naslednje leto. Glede na to, da še niso začeli s tem delom, menim, da bomo morali podati predloge sprememb, kajti resno rečeno, v zadnjih 15 letih smo imeli le kakšne 30 komisarjev, v preteklosti zdaj pa 19, kar bo imelo posledice zaradi tako imenovanega problema vrteči se vrat, lahko pride do dodatnih problemov. In menim, da moramo imeti še eno obdobje treh let. Smo čisto zadovoljni in tudi nekoliko ponosni, ko smo slišali pripombe o službi za zunanje zadovanje. <laughs> I am one of those. uh. <laughs> Eh, eh, Jaz sem eden od njih. No, v načrtu za vzpostavitev službe za zunanje delovanje še ni pisalo nič o načrtu strateškega komuniciranja, ampak mislim, da bomo kmalo lahko začeli s tem. In še zadnja pripomba glede pristopa parlamenta k temu proračunu in sicer gre za 76 postav glede političnih skupin. Tukaj imamo na voljo kompromis, ki je proračunsko neutralen. Zdaj pa moramo videti, kako bo predsednik Šulc in generalni sekretar gospod Vele, kako boste razrešila ta problem. Samo osebno menim, da obstaja problem, čeprav nisem čisto nezadovoljen. Ampak nisem jaz tega povzročil. Saj v zadnjem krogu razprave nisem niti prosil za besedo. V vsakem primeru, če želi predsednik Šulc rešiti uh, to težavo, mora to narediti čim prej in hitro. Gospod Fernandez. Obrigado, Sr. Presidente. Hvala lepa. Želel sem se zahvaliti poročevalcem in sploh gospodu Gajerju, pa tudi gospodu Tarantu za druge institucije. Želel sem povdariti, da je bilo potrebnega veliko timskega dela med poročevalci in poročevalci v senci. Menim, da imamo zdaj pred seboj dostojen dogovor. Odvisen pa je od ponovnega pregleda večletnega finančnega okvira. Proračunski sporazum za leto 2007 poziva k ponovnemu pregledu večletnega finančnega okvira, ki je v skladu s proračunom. Zdaj pa čakamo na svet. In sicer mora svet izvesti drugi del dela. Rekli smo že, da proračun za 2017 mora vključevati dele povezane z večletnim finančnim okvirem, če naj želi biti učinkovit in delujoč. Kot rečeno, zaenkrat je to dostojen proračun. Svet pa mora zdaj opraviti svojo nalogo in izvesti drugi del, drugi sklop del. In upamo, da svet ne bo ravnal nasproti svojimi lastnimi interesi. Kaj želimo doseči tukaj? Želimo, da bi odobritve oziroma zaveze bile izpolnjene. Ne moramo zapraviti niti enega evra v našem proračunu. Upamo, da bo svet upošteval politične razmere v Uniji in da ga bo skrbela tudi brezposobnost, zlasti brezposobnost mladih, da se bodo posvetili raziskavam in razvoju in da bodo čim prej začeli s pregledom večletnega finančnega okvira. In še na koncu naj rečem tole. Prvič se je svet raztrgal džentlmenski dogovor, ki ga ima s parlamentom. To bo zagotovo imelo posledice v prihodnosti. Odnos sveta je praktično nespremljiv. Je voudrais vous entendre aussi sur euh, Najlepša hvala. Dobro bi bilo, če bi povedali tudi kaj o predlogu spremembe proračuna za 2016, o DAB 2016. No, to so eh, dobri predlogi in tudi za njih predlagam, da jih eh, potrdimo in sprememo. Sedaj pa poročevalci v senci, gospod Muresan. Gospoda Muresana ni, gospod Kölmel. Hvala lepa. Ja, politična skupina EKR tega proračuna ne bo podprla. To gotovo eh, ni presenečenje za vas. Rad bi čisto na kratko povdaril sledeče. Menimo, torej menimo, da s tem proračunom ne moramo reagirati na izzive, s katerimi se sooča Evropska unija. Notri so napačni povdarki. In pa drugi strani gre tudi za vprašanje, koliko denarja želimo uh, izdati, katere pristojnosti uh, trdimo, da jih imamo za Evropsko unijo. Torej, s pričo Brexita mislimo, da bi morali temeljito razmisliti, kakšno Evropsko unijo državljani želijo. Po našem mnenju to ni prava pot, da želimo vedno več denarja, več pristojnosti. Kolikor plemeniti so že nameni, um, če se želimo uh, boriti proti brezposobnosti mladih, se moramo vedno vprašati, kdo je pristojen. In mi menimo, da s tem proračunom pač ne gremo v pravi smeri. Hvala. Merci, Najlepša hvala, gospod Depre. Oui, Na kratko, gospod predsednik. Rad bi resnično iz srca čestital splošnemu poročevalcu in poročevalcu za uh, druge oddelke, celotni ekipi za rezultat. Na začetku pogajanj smo rekli, uh, no, če bi rekli na začetku pogajanj, da bomo dobili takšen rezultat, bi temu težko verjeli, glede na to, kakšna so bila stališča sveta, kako restriktivni so bili. Uh, ne, ne bom se spuščal pri. Uh, v podrobnosti, ampak resnično čestitke. Rad pa bi se dotaknil eh, ene specifične točke, če dovolite. Nisem glasoval za eh, dodatnih 76 eh, mest za politične skupine, to kolegi vedo. In zato sem skoraj da jezen. Zakaj? Lani sem bil poročevalec za ostale oddelke in za proračun parlamenta in zahtevali ste od mene, da politične skupine ne bodo del izračuna pri zmanjšanju števila osebja za pet eh, odstotkov. To bitko sem bil in to je bila eh, krvava bitka. Sedaj pa smo morali pogotniti dodatnih 76 delovnih mest in odločeno je bilo, da jih kompenziramo eh, z zmanjšanjem števila osebja zaposlenih v parlamentu kot eh, takšnemu. Zdi se mi, da je to eh, resnično sprememba stališča glede na uh, lansko leto. Kje bomo zmanjšali teh 76 delovnih mest? Vsi tisti, ki so tukaj, morda menijo, da lahko uh, vzamemo mesta sekretarjatu uh, odborov. Glede na to, kaj vse zahtevamo od uh, sekretarjata našega odbora, pa tudi drugih odborov, se mi zdi to nemogoče. Bomo to naredili morda na področju varnosti? Eh, verjetno ne, glede na to, da smo tam povečali število osebja. Eh, še 35 dodatnih smo jih zaposlili. Kaj bomo naredili? Veliko smo že naredili pri eh, tolmačih in prevajalcih. In sedaj naj pridem za mizo in eh, rečem, da bomo sedaj morali prerasporediti sredstva za uh, zunanje prevajalce in uh, tolmače. Tega ne morem narediti in uh, to res obžalujem. Gospa Nerjada. Ja, Čisto na kratko, hvala poročevalcem za res veliko dela, ki so ga vložili v pripravo tega poročila. Menimo pa, da ne gremo dovolj daleč in ne obravnavamo tiste prave stagnacije našega gospodarstva. Pozdravljam pa dejstvo, da obstajajo pobude za obravnavanje brezposobnosti mladih. Ampak to ni dovolj. Menim, da moramo biti bolj ustrajni, da tudi svet in vedeti moramo, da gre za naše ljudi. Ne gre samo za proračun parlamenta, ampak gre za ljudi, ki, na katere ta proračun vpliva. Ustvarimo rast in zaposlovanje, ampak menim, da tega ne dosežemo s tem proračunom in zato nismo zadovoljni s tem proračunom. Ne gre dovolj daleč. Hvala. Najlepša hvala, gospod Maragat. Hvala, gospod predsednik. No, menim, da Dejansko. No, naj začnem s tem, da naj se zahvalim delegacijam in njihovemu vedenju tisto noč. Menim, da so bila pogajanja res dobra. Vseeno pa še negativna pripomba. Sicer lahko rečemo, da so bili rezultati dobri, 300 milijonov imamo, kot je rekel gospod Gajer, to je res. Predstavljali smo si že 400 milijonov svežega denarja in tu je šlo za znižanje z prvotnega stališča sveta. Ampak to ni bil res svež denar. Na koncu pa smo prišli do precej daleč stran od prvotnega stališča, zlasti v primerjavi s prejšnjimi meseci in julijsko resolucijo. To smo morali požreti in sprijeti. Sprijeti ločevanje med proračunom za leto 2017 in ponovnim pregledom večletnega finančnega okvira. To je zelo slabo za nas. Pa ne samo za nas, tudi za Evropsko unijo in naše državljane. Kaj ti zdaj ne delamo tako kot običajno in ne moramo običajno govoriti o odstotnih vrednostih za posamezno leto. Če bi lahko tako naredili, bi bilo v redu. Ampak ne moramo čeprav bi morali. Ampak zdaj mora Evropska unija razmisliti o tem, kaj lahko naredi, kje lahko doda vrednost, kako lahko proračun pomaga gospodarstvu Evropske unije. Zdaj pa vedno glasneje slišimo glasove, ki pozivajo k koncu strogih vrčevalnih ukrepov, da bi, naj bi imeli nov program za naložbe, za trajnostno rast. In Menimo, da moramo izkoristiti to priložnost. To bi se moralo odraziti tudi v stališčih sveta. Ampak kot ste rekli sami, gospod predsedujoči, nimamo nadzora nad prihodki, zadnja besedo ima svet. ki določa ton in usmeritev. Pa še nekaj podrobnosti. Kodeks ravnanja Veseli me, da je gospod Gajer ohranil ogen še živ v ta teden. Pred glasovanjem bomo videli, kako se bo to končalo. Nekatere stvari bo moja skupina težko sprijela, naprimer pripravljalne obramne ukrepe. Mislim, da, do, da je tu prišlo do napake. te napake je treba odpraviti. Saj to spet vzpostavlja povezavo, povezavo z večletnim finančnim okvirom. Sodišče je ponovilo tisto, kar smo mi govorili že pred nekaj meseci, namreč, da so podnebne spremembe zajete v velikem merilu tudi v proračunu, ne le v večletnem finančnem okviru. Hvala še enkrat poročevalcem, ampak odrečeno, mojo skupino bom težko prepričal, da bi glasovali za določene dele in oddelke tega proračuna. Hvala. Če potrebujete pomoč, vam lahko pomagamo pri priučevanju vaše skupine, gospod Maragal. Gospod Cani. Grazie, presidente, anche io ringrazio. Eh. Hvala lepa. Tudi jaz čestitam poročevalcema. Čeprav moja skupina ni glasovala za stališče LS glede proračuna. V spravnem postopku tudi, tudi takrat nismo podpirali tega stališča in ne bomo glasovali za proračunski sporozum. Povedal bom še enkrat, zakaj. Večkrat v naših razpravah se je to izpostavilo in lahko se strinjam z gospodom Kölnerom glede tega. Čestitam poročevalcu za ta proračun. Saj ste vzpostavili pristop racionalizacije stroškov. In žal mi je, da to stališče ni bilo deležno široke podpore. Hvala. Gospod Žoltek, v imenu NF, Niga. Prav. Imamo še deset minut za izmenjavo mnen. Gospa Gardia Dabal. Sí, gracias, presidente. Que evidentemente no somos shadows el Grupo Socialista porque... Hvala lepa. No. Nismo poročevalci v senci. Hvala gospodu Gajri in gospodu Tarantu, poročevalcama. No, danes je drugače kot v prejšnjih letih. In v teh pogajanjih smo celo menili, da bomo dobili manj, na koncu pa smo dobili veliko več. Ne le to, da bomo sprejeli proračun naslednji teden, moramo preučiti tudi, kakšne so izidi pogajanj glede večletnega finančnega okvira. In boj še ni končan, kar zadeva proračun za 2017 za ta proračun, menim, da smo izračunali kvadraturo kroga in da tukaj nimamo več nobene fleksibilnosti na voljo. To bo precejšen izziv za naslednja leta. To, kar imamo na voljo zdaj, bomo morali temeljito pregledati in tudi večletni finančni okvir jamstva za mlade, naložbe v infrastrukturo. To se pojavlja vedno znova. In v luči begunske oziroma migracijske krize moramo to še bolj preučiti. Če se navežem na to, kar je povedal gospod Maragal, tudi boj proti podnebnim spremembam in sporazumi, ki jih je Evropska unija podpisala in se jim zavezala, morajo biti pomemben del proračuna. Svet mora temeljito preučiti predloge, ki so na mizi. To, enk, to kar imamo, zaenkrat ni dovolj. In kot rečeno, ponovno moramo pregledati večletni finančni okvir. Vseeno pa še enkrat čestitke poročevalcema in jo podpiramo pri tem. Hvala. Eh Kolegi in kolegice, nihče drug se noče oglasiti, očitno. Morda bi lahko gospod Preza odgovoril na nekatere vprašanja, še posebej tista, ki jih je zastavil gospod Gajer. In že vdrej od. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil delegaciji Evropskega parlamenta, še posebej splošnemu poročevalcu za proračun, poročevalcu za ostale institucije in predsedniku. Vaš konstruktivni pristop k tej noči je zagotovil ta odličen eh, rezultat. Izpostavili ste že pozitivne elemente, ki jih je veliko. Sedaj pa dovolite, da se dotaknem vprašanj, ki jih je zastavil gospod Kajer. Najprej v zvezi z izjavami. V končni fazi pogajanj je zavladala, zavladala eh, rahla zmeda in nekateri elementi niso našli poti v končno različico besedila. Končne skupne izjave torej ne vsebojo popolnoma vsega, kar pa se tiče vsebine nekaterih uh, izjav, ki bi jih lahko spremenil parlament, moram dejati, da uh, nič ni problematično, kar se tiče naprimer. Uh, eh, plačil, kar se tiče uh, sej trikrat letno in tako naprej. Komisija bo to tako ali tako naredila. To je del dogovora, ki smo ga uh, dosegli, uh, ko sledimo načrtu plačili in uh, tega dogovora se bomo držali. Kar se tiče sredstev. Uh, izrednih sredstev za kmetijstvo, ki eh, so v proračunu za leto 2017. Ta sredstva lahko dobijo tudi eh, kmeti, ki se soočajo s težavo eh, embarga, ruskega embarga. In generalna direktorica se je o tem z vami že pogovarjala. Na to nove eh, pristojnosti za strateško komunikacijo, eh, tudi to bomo eh, zagotovili. Na to vprašanje kodeksa ravnanja Tukaj imamo postopkovno vprašanje in vsebinsko vprašanje. Postopkovno gledano eh, moram dejati, da eh, tega pridržka na besedilo ni bilo in komisija ni ničesar umaknila. Če si pogledate besedilo takšno, kot eh, je bilo oblikovano na koncu, je to besedilo, ki je bilo tako ali tako na mizi. Vsebinsko gledano pa je predsednik Juncker včeraj predsedniku Šulcu poslal pismo, v katerem je obelodanil ukrepe, ki jih želi vključiti v kodeks ravnanja. Upošteva tudi predloge parlamenta, kar se tiče uh, okvirnega medinstitucionalnega sporazuma. Vsebinsko gledano torej upoštevamo eh, vaša eh, mnenja, teče postopek in eh, komisija bo eh, upoštevala mnenje in stališča parlamenta. Hvala, gospod predsednik, in še enkrat najlepša hvala celotni delegaciji. Hvala. Mislim, da bo to zadovoljilo gospoda Taranda. Pomembno je, da imamo jasno stališče eh, na obeh straneh. Gre za moralno vprašanje, za etično vprašanje potrebujemo predlog komisije in eh, parlament mora jasno povedati, katera pravila morajo komisarji na to eh, spoštovati. Gospod splošni poročevalec. Ja, gospod direktor Priza, hvala lepa za vaše odgovore. Pisma sam ne poznam. Gotovo si ga bomo pogledali in ga ovrednotili. Sedaj pa, kar se tiče rezerve. Prav imate, da rezerva eh, ni bila vključena v nobenega od dokumentov, ampak eh, vi se nanašate na neko profesijo, ki ne bi se sama uresničila ko je eh, komisija predložila prvi osnutek skupnih resolucij, smo takoj opazili, da te rezerve ni in smo na to opozorili, vi pa se na to niste odzvali. Prav imate, da rezerva ni bila nikoli notri, ampak mi smo to vidno znova izpostavljali in kritizirali. Ne morete se torej pozitivno nanašati na to, da rezerva nikoli ni bila vključena v dokumente, glede na to, da smo mi od samega začetka upozarjali na to, da rezerva ni vključena in da ustrajamo na tem, da se vključi. O pismu sem pripravljena razmisliti in moja politična skupina tudi. To, da ne morete se nanašati na to, da to nikoli ni bilo vključeno v eh, skupne sklepe, kajti mi smo od samega začetka povdarjali, da manjka. Dernier intervenant, Monsieur Denano. Še zadnji gospod Denano. Hvala, gospod predsednik. Kar se tiče 76 eh, delovnih mest, se strinjam eh, z gospodom Deprejem. Mislim, da lahko kritiziramo ta dogovor, zato ker eh, zadeve niso jasne. Rad bi se dotaknil še voznikov, šoferjev. Meni se je zdelo, da je treba to narediti zaradi socialnih vprašanj, ne zaradi varnostnih vprašanj. Glede na to, kako parlament eh, danes novači eh, voznike, smo šli onkraj mandata, ki smo ga eh, dali parlamentu. Zgolj dva ali trije vozniki so šli skozi tiste standardne postopke od vseh, ki so uh, zaposleni. Pomembno je torej, da to naredimo zaradi varnostnih vprašanj in zaradi sozanjih vprašanj, ampak zdi se, da je vse skupaj sedaj obratno. Uh, mislim, da bo treba Šulcu, kakor dolgo bo še tu, uh, povedati, da nekaj naredi, ampak zdi se, da gremo v nasprotno smer, kot pa v smer cilja, ki smo si ga zastavili. Časa ni veliko, tako da na kratko, prosim. Gospod Rubih. Hvala. Kar se tiče vozne službe, bi rad povedal sledeče. Razmisliti bi morali o tem, da eh, kadrovske zadeve bolj profesionalno uredimo. Pa tudi programsko upremo je treba urediti. To je treba tudi preveriti. Imamo različno programsko opremo, ki je ja, razpoložljiva na trgu in mislim, da moramo tukaj ukrepati. Kajti kolegice in kolegi pričakujajo, da bodo te službe v prihodnosti mnogo boljše in to bi moral biti tudi naš cilj. v naslednjih mesecih bo potrebno eh, doseči napredke tudi pri eh, boljši programski opremi. Prav, zadeve se premikajo, to je optimistično, samo napredujemo lahko. Končati moramo našo izmenjavo mnen o izidu spravnega postopka to je bil pomemben trenutek, vladala so eh, čustva, eh, bilo je tudi napeto, eh, teatralno. No, upam, da smo sedaj vsi zadovoljni. Najlepša hvala, gospod splošni poročevalec, poročevalec za ostale oddelke in hvala vsem, ki ste z nami preživeli to noč. Mislim, da moramo uh, izvesti še dodaten eh, čustveni pritisk in zato bi se rad eh, zahvalil gospodu Depreju. Bili smo ambiciozni, eh, In mislim, da smo na koncu dobili rezultat uh, onkraj naših želja. Pomembno je, da zagotovimo poenostavitev naših pravil in da bodo sredstva tako lažje dosegljiva. Gospod uh, Tarant, izvolite, še vi na zadnji, ampak res zamujamo, tako da na kratko. Hvala, samo 20 sekund. Mislim, da ni treba okrepiti tega, kar je rekel gospod Gajer glede rezerve za komisijo. Kot veste, sekretarjat parlamenta ne pripravlja osnutka. Če komisija prosi za pomoč, bomo pomagali pri pisanju osnutka, tudi kar zadeva eh, rezerve, da ne bodo izginili iz prvotnega dokumenta. In pogoji za prihodni proračun mogoče. Pogojenost obstaja v okviru v obliki kodeksa ravnanja in tako imenovanega obdobja za ohladitev. Tako da moramo to sporočilo poslati sedanjemu komisarju. Hvala. Jasno sporočilo, ki smo ga vsi slišali. S tem zaključujemo izmenjavo mnen. Besedo pa dobi gospod Gonzales Pons, ki bo govoril o skladu za prilagoditev globalizaciji. Gre za komunidad Valencijana. Izvolite. Hvala lepa. Dovolite, da predstavim osnutek za svežen za Valencijo. Takrat smo predstavili predlog za 250 delavcev, ki so bili odpuščeni v avtomobilski industriji v Valenciji. 860 tisoč evrov je bilo namenjeno temu in tu gre za odstotno vrednost splošnega stroška. Tu gre za delavce, ki so izgubili svoje delovno mesto in za ukrepe, ki bi jim pomagali priti nazaj na trg dela in tudi za spodbujanje podjetništva. Komisija je sklenila oziroma je zaključila svojo oceno, svojim ocenjevanjem novembra. Zaprtje obrata blizu Valencije in za prestrukturiranje več manjših obratov v avtomobilskem sektorju je vplivalo na zaposlovanje. Razlog za to je bil pad notrnega popraševanja po avtomobilih znotraj Evropske unije zaradi krize. Treba upoštevati tudi dejstvo, da bila ta delovna mesta izgubljena v enem samem kraju. 150 teh je starejših od 50 let. In gre za res težavno situacijo. Ljudje nimajo kvalifikacij in spretnosti. Vse to je povzročila kriza. In zato si želimo vzpostaviti ukrepe za dvoje, dvojni namen za usposabljanje, za podjetništvo in za ustanavljanje novih podjetij. Vse to se bo dogajalo v dogovoru z lokalnimi organi in delodajalci. In eh, ne nazadnje. Obveznosti avtomobilskega sektorja morajo ostati enake, kar zadeva kolektivne pogodbe. Poleg tega menimo, da je zahteva iz Valencije v skladu s pogoji in da lahko odobrimo to zaprosilo. 30. november je rok za predloge sprememb ob 12. in veselim se vseh predlogov, ki jih boste mogoče imeli. Hvala. Hvala, gospod poročevalec gospod Benito Zilvaga. Presidente. Hvala lepa za besedo. Delavci v Bosalu so prišli pred Evropski parlament, parlament poleti in nam povedali, kakšna je njihova situacija in kako težka je. Prihodni ukrepi, o katerih govorimo, naj bi omogočili tem delavcem, da se spopadejo z prestrukturiranjem. V tamkajšnjem kraju beležijo najvišjo raven brezposobnosti zaradi prestrukturiranja avtomobilske industri industrije in zaradi velike industrializacije. Imam eno vprašanje, ki so ga postavili tudi delavci iz Bosala. Tam proizvajajo avtomobilske dele. To je del multinacionalke, ki ima obrate tudi v Zaragozi in Valenci. V primerih, ki so zdaj odprti, morajo določiti, ali obstajajo razlogi za zaprtje ali ne. Podjetje bi Oziroma, številni pravijo, da podjetje ne bi smelo zapreti svojih obratov. Kar nekaj je bilo začasnih zaprti, bankrotov, stečajev in odpuščanj. Ti delavci potrebujejo specialistične kvalifikacije, imajo, so zelo kvalificirani za dela, ki so jih opravljali, zdaj pa se morajo prestrukturirati in prekvalificirati prekvalificirati. Zato je ta sklad zelo pomemben. Sredstva iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizacije naj bi pripomogla tudi k naložbam v ta sektor in niso namenjena le za izvajanje začasnih ukrepov, ampak se želimo temu izogniti v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospa Kaldija Zabal. Na kratko, prosim, zato ker nas čaka glasovanje. Ja, čisto na kratko. Ampak ne želim izpustiti te priložnosti. Jasno sem, želim povedati, da bo skupina socialistov podprla uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Res je, odprti so sodni primeri za določitev tega, kako je sploh prišlo do zaprtja obratov. Ampak tukaj se moramo osredotočiti na delavce. Pripravljeni moramo biti na to, da bodo delavci lahko šli nazaj na trg dela da tudi, če so odpuščeni, lahko najdejo novo delovno mesto. O tem govorimo vedno znova. Ne govorimo le o tem, da moramo uporabiti sredstev iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, ki bodo ciljno usmerjeni na delavce, ampak moramo uporabiti in mobilizirati tudi druga sredstva iz drugih skladov, da pomaga tem najbolj prizadetim območjem. Hvala. E, uh, Hvala. Pomembno je, da se te možnosti uporabi še preden pride do delokalizacije. V nekaterih državah v Evropske unije izgubljamo veliko eh, delovnih mest eh, na tem področju avtomobilske industrije. Eh, ja, jaz sem delal na pripravi mnenja, ki ste ga izrazila kolega. In z veseljem sem nadgradil njihove prispevke. Tudi, kar je povedala predhodna govornica, namreč, da so odprti sodni primeri, ki pa ne smejo upočasniti uporabe sredstev iz tega sklada, ampak moramo najti sredstva za te delavce. Najlepša hvala. Čas, eh, rok je 30. november ob 12. uri za predloge sprememb. 8. decembra bomo glasovali v odboru in upam, da bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju še pred Božičem. Sedaj pa glasovanje, kolegi in kolegice. Prosim vas, da ustavite glasovalne kartice v glasovalne naprave. Upravili bomo test. Glasujemo. 30 kartic je v napravah. 24 vas je glasovalo, 25, 26. Nima, kdo, kdo nima karte? Kdo nima te kartice? Gospa Greslej, jah, kaznovati vas bo treba. Tudi vi ne, no, potem pa bosta skupaj eh, plačala to eh, kazen. Kdo nima kartice, gospod Denano? konec glasovanja, ampak trije niste glasovali. Najprej bomo glasovali o uporabi varnostne rezerve v letu 2017. Eh, omlouvám se, pane předsedo, ale kvůli zmatku, který tady nastal z ohledně... Gospod eh, predsednik, glede na kaos, ki je zavladal, ker nekateri imajo kartice, drugi nimajo kartic, nisem točno razumel, kaj ste rekli, o čem glasujemo. Bi lahko ponovili, prosim, eh, ali lahko spremenim svoj glas? Glas? ker res nisem dobro razumel, o čem uh, smo glasovali. Malce uh, kaosa je zavladalo. Zaenkrat, če nismo glasovali, zaenkrat smo zgolj testirali naše glasovalne naprave. Sedaj pa bomo glasovali o uporabi varnostne rezerve v letu 2017. Je to jasno? Prav. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjena. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti vzdržani, zavrnjen. Prvo spremembe ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Libe ena, ne glasujemo, libe dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Ostali prilogi sprememb niso predmet glasovanja, sedaj pa poimensko o celotnem besedilu. Glasujemo. Konec glasovanja. 29 glasov za, 4 proti. Tisti, ki niste imeli kartic, ste bili za. 30, 31 glasov za. Uporaba instrumenta prilagodljivosti za financiranje takošnjih proračunskih ukrepov za spopadanje sedanjo migracijsko, begunsko in varnostno krizo. To je naslednja točka. Imamo predlog spremembe pri četrtem odstavku. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlogi sprememb odbora Libe niso predmet glasovanja, tako da poimensko o celotnem besedilu glasujemo. Konec glasovanja. 30 proti 4, sprejeto. 32 glasov za, vse skupaj. Sedaj pa osnutek spremembe proračuna številka 4. Predlog spremembe 1 je umaknjen. Ne, se pravi, predlog spremembe 1 poročevalca. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 2 je umaknjen. 4. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejet. Perosmimetrij je umaknen in še pet, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. O celotnem besedilu poimensko glasujemo. Konec glasovanja. O, 28 za, 3 proti, 4 vzdržani, 30 glasov za na koncu naslednja točka, uporaba varnostne rezerve leta 2016, predlog spremembe 5 je omaknjen, 6, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 7 je omaknjen, predlog spremembe 1, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 2 je omaknjen, 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet, 4 je omaknjen, 9, 10 in pa 8, skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeti so. Glasovanje v celotnem besedilu poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 29 glasov za, 4 proti, 2 vzdržana, še 2 dodatna glasa in 31 eh, glasov za vse skupaj predlog spremembe proračuna številka 5 za 2016. Predlogov spremembe ni, glasujemo poimensko v celotnem besedilu, glasujemo. Konec glasovanja. 29 glasov za, 6 proti, 29 plus 2 eh, je 31 glasov za. Predlog spremembe eh, proračuna 6 2016. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 30 glasov za, 3 je proti, 2 vzdržana, 30 plus 2, eh, 32 glasov za torej. predlasenim je proračuna številka 6 smo torej eh, opravili. Sedaj pa naslednja točka, uporaba solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotovitev pomo pomoči Nemčiji. O celotnem besedilu poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 31 glasov za, 1 glas proti, 3 vzdržani, 33 glasov za vse skupaj. Sedaj pa bom zamenjal gospoda Fernandeša, ki se je moral deležiti diplomatske portugalske seje nekje druge, ki je zelo pomembna. Predstaviti bi moral svoje mnenje o dveh eh, prošnjah za prerasporeditev. Najprej številka 34. Gre za upravne postavke za različne programe. Komisija predlaga, da se Eh, sredstva prerasporedijo na operativne postavke teh istih programov, zato da bi lahko zagotovili financiranje čim večjega števila projektov. To zadeva prioritetne programe, kot je obzorje 2020, Erasmus, in pa instrument za povezovanje Evrope. Gre za 18 eh, milijonov evrov. 507 eh, tisoč evrov. Komisija je šla do konca in poskušala zbrati eh, še zadnji cent. Gre za tako prevzem obveznosti, kot tudi za plačila in eh, naš splošni poročevalec predlaga, da potrdimo to prerasporeditev. Pred glasovanjem pa še gospod Manka. Ja, budem glasovati za. Hvala lepa, gospod predsedujoči podporil bom ta dva predloga. Pred sedmimi leti sem bil poročevalec za proračun inštitucij. Vsi uradniki EP eh, e so me poskušali prepričati, zakaj je pomembno, da um, ne iščemo uh, eh, tolmača od zunaj in zakaj bi morali uh, iti v smeri internalizacije. In prepričali smo so me. Sedaj pa smo začeli stopati po nasprotni poti. Leto smo načrtovali 2000 uh, ur uh, zunanih sodelavcev. To je. Uh, zelo veliko in to se nanaša za vse uradne jezike. Imamo namreč. Dovolite, da vas eh, prekinem, gospod Manka. Mislim, da bi bilo bolje, če najprej predstavim eh, predloge gospoda Fernandeša, ker eh, ste komentirali prerasporeditev številka 35 oziroma morda celo druge oddelke in poročilo gospoda Depreja. Da se vrnemo na številko 34, kjer bomo glasovali, kakšen komentar? Ne, potem pa, kdo je za 34? Glasujemo uh, poimensko. Il manque encore quelques voix. Le scrutin est clos konec glasovanja. sedemindvajset glasov za, štirje proti, en vzdržan glas, sedemindvajset plus dva oziroma tri, trideset torej. Sedaj pa prošnja za prerasporeditev številka petintrideset. Gre za eh, sedemnajst milijonov devetsto eh, devet tisoč evrov, gre za eh, upravne Eh, upravna sredstva za dve eh, mesti, gre tudi za plačila za eh, osebe institucij. Gre za prilagoditev plačil in pokojnin, ki je višja, kot je bilo predvideno, gre tudi za večjo število upravičencev. Lahko bi uporabili administrativna sredstva iz več področji in eh, prosim vas, da podpremo to prošljo. Kakšen komentar? Ne. Potem pa glasujemo, poročevalec to podpira poemensko. Ste si glasovali, konec glasovanja. 29 glasov za, 3 proti, 1 zdržan glas, še en glas za, 2 tri oziroma dva, enaintrideset. Sedaj pa ima besedo gospod Depre za prošnje za prerasporeditev. Na hitro, gospod predsednik. Imamo dve prošnje za prerasporeditev. Ena se nanaša na dodatna sredstva za to, da bi zagotovili institucijam, da prilagodijo eh, indeksacijo izračun je upošteval 2,8 odstotkov, dejansko zvišanje pa je 3,3 eh, odstotka. Na to sredstva potrebna za zunanje storitve prevajanja in tolmačenja, o tem sem govoril eh, malce prej, gre za eh, preveliko zmanjšanje števila zaposlenih na vkljub potrebam, tako da tukaj obstaja objektivna potreba po teh sredstvih. Gospod Manka, lahko sedaj dokončate vaš prispevek. Hvala lepa. Ne bom ponavljal tega, kar sem že dejal. Naj nadaljujem. Imamo 50 tisoč zunanjih uh, tolmaških ur dodatnih leta 2016. In videti je, kot da bi eh, 25 uh, eh, kabin uh, ur delalo, 15 tisoč ur imamo uh, pana, uh, odbora, Panama imamo dva dodatna odbora. Torej, torej te dva prenašata 50 dodatnih ur, to ni skupaj 2000 ali ne. Če prosim, na, vprašam našo tolmaško službo in pa njihove sindikate, potem mi bodo povedali, da tolmaške kabine majhnih držav nimajo dovolj zaposlenih in da ne bodo kos obveznosti. In zato je treba to ponovno pregledati in si pogledati, kako inštitucije zagotavljajo te službe. Bodimo poklit, eh, profesionalni in eh, upoštevamo njihove nasvete. Hvala, gospod Manka. Gospa Gardija Zabal. En el mismo sentido lo que decía el señor Manca y el señor, y el señor Dobje, creo que es un tema que que tenemos que prestar especial atención en el, en el nuevo. Najlepša hvala. Naj nadaljujem eh, tam, kjer je končal, končal gospod eh, Manka. Ne gre zgolj za vprašanje proračuna, ne gre zgolj za vprašanje človeških virov, e, mislim, da ne postopamo pravilno, ampak očitno to vpliva na kakovost tolmačenja, na kakovost tolmačenja ne zgolj v eh, manjših kabinah, gre tudi za kakovost eh, pisnih prevodov, poročil in eh, mnen. In prejšnji teden smo razpravljali o tem. Sama sem, na primer, pripravila mnenje za poročilo odbora za enake možnosti. Original je bil v angliškem jeziku, Preveden je bil v španščino, gospod Deprej je pogledal francosko različico besedila in zdi se, da je vse skupaj eh, prevedel, prevedla neka programska oprema brez eh, pravega pregleda. In mislim, da moramo pogledati, v kakšnih pogojih delajo prevajalci in tolmači, pogledati moramo, kakšne so posledice na eh, kakovost. Najlepša hvala. Še kdo želi besedo? Ne, prav. Poročevalec. Uh, podpira ta dva predloga. Najprej eh, prvi predlog, glasujemo poimensko. Konec glasovanja. 25 eh, za, 4 proti, 3 vzdržani, 25 plus 2, eh, 27 za. Sedaj pa druga prošnja, poimensko glasujemo. Konec glasovanja. 26 za, 5 eh, proti, 28 za vse skupaj. Besedo ima Monika Holmajer. Hvala lepa. Kratka bom. Vem, da smo ob koncu našega sestanka. Torej, eh, imamo zgradbe Evropske komisije, kjer se potem eh, skladiščijo stvari, take prostore potrebujemo. In komisija ima tri različna skladišča. In poleg tega ima tudi svet tri skladišča in sicer eh, na jugovzhodu Brusla. Položaj pa je sledeč. Torej, eh, državna eh, prometna družba potrebuje določeno parcelo, kjer stojijo skladišča Evropske komisije. In to pomeni, da moramo narediti dobro izmenjavo. Dobili bomo namreč neko zgradbo, tako rekoč za ston. In moramo povedati, da Eh, smo tudi druga skladišča dobili za en evro na leto, torej pravzaprav smo morali plačevati samo ehm, tekoče stroške, mesečne stroške. Sedaj bomo dobili torej novo zgradbo, ki jo bomo morali nekoliko eh, preurediti. 800 tisoč evrov. Torej komisija in svet se bosta stroške razdelila, potem so tukaj še stroški eh, preselitve ampak prednost, eh, posebna eh, prednost je ta, da bomo lahko opustili vsa druga skladišča in da bomo vsa skladišča združili pod eno streho in da bomo na dan način lahko razpolovili eh, stroške. In to je seveda dobro za vse strani. In, so, in še to je, da, ta, da je ta zgradba vredna več kot prejšnje tri. In pravzaprav bi bili zelo neumni, če te ponudbe ne bi sprejeli. In potem je še tako, da eh, želimo za metrojem do letališča, še to je nekaj dobrega. <laughs> Tako, tako. Komentarji, gospod Debre. Popolnoma se strinjam z Moniko Holmajer in eh, rad bi čestital moji eh, državi, ker zagotavlja dobre pogoje za Evropski parlament. A je bilo kaj podobnega storjenega že v preteklosti, naprimer kakšen muzej ali pa kaj takšnega, no, o tem govorimo odboru za proračun. Nihče noče eh, besede, kdo je za, kdo je proti. Štirje ste proti, vzdržani, nihče. Nekateri niste glasovali. Prav. Končali smo z glasovanjem. Čaka nas glasovanje na plenarnem zasedanju. Naslednja seja bo potekala 8. decembra. Točka razno, nihče nima komentarjev, vse je končano.